Liebe Kolleginnen und Kollegen, Drage kolegice in kolegi, lepo vas pozdravljam na našem sestanku odbora. Najprej bomo sprejeli dnevni red. Eh, sprejeli ga bomo, če nima nihče nobenega ugovora. Potem pa sprejetje zapisnika z 21. in 22. decembra, če nima nihče nič proti, potem lahko zapisnik sprejmemo. Potem pa točka tri, eh, dostop do trga pristaniških eh, storitev in finančno preglednost pristanišč. Hvala lepa, gospod predsedajoči. Posebkovno vprašanje glede eh, glasovanja, zlasti kar se tiče eh, pravila 73. Takoj bomo začeli eh, z odločitvijo za začetek pogajanj, ampak ta zakonodaja ima za seboj dolgo zgodovino in zato mislim, da bi morali o tem natančneje razmisliti, zlasti glede nacionalnega ravnotežja pri pogajalskih timih, kajti pogajalski tim. Oziroma, če bomo sprejeli to odločitev, potem bi moralo iti to v daljnem primeru na plenarno zasedanje. Ne bi pa smeli tega um, uh, odlagati do zadnjega sestanka tega odbora. Mislim, da ne bi smeli glasovati danes. Lahko bi glasovali o poročilu, seveda. Ampak druge stvari bi morali pustiti za naslednje sestanke in bi morali v njih razmisliti. Hvala lepa. To sem uh, vzel na znanje, ampak danes bomo o tem glasovali. Potem pa bomo videli, kako bomo to obravnavali. Dobro, najprej bomo preverili. Vsak lahko glasuje, kot želi. Vaš mikrofon ne dela? Lahko spregovorim? Prosim, izvolite. Postopkovno vprašanje. zaradi politične občutljivosti tega vprašanja in dejstva, da je komisija eh, želela zaobiti parlament v zadnjih 11 letih in pa zaradi številnih različnih političnih prepričanj, ki so s tem eh, povezana, bi prosil poročevalca, da naj zagotovi, da bo imel močen mandat, preden se loti kakršnih koli pogajanj, tudi v odnosu do sveta. Zato prosimo tudi za to, da bi imeli plenarno glasovanje preden eh, bomo začeli z kakršnimi koli nadaljnimi pogajanji. Torej, prosim za odgovor eh, poročevalca. Dobro, potem pa naj dobi besedo poročevalec. Pa, mikrofon je izključen, tako da nismo slišali poročevalec pravi. Eh, od, odbor naj se odloči o tem Dobro, potem pa glasujmo. Test je bil uspešen. Sedaj pa predlogi sprememb od 99 do 103. Eh, Kdo je za? Kdo je proti? Zavrnjeno. Želite preveriti? Dobro. Glasujemo. Konec glasovanja. 14 za, 30 proti, zavrnjen. Potem a, eh, najprej 105. Kdo je za? Kdo je proti? Preverimo, kje sta Han ali Paul. Tam, dobro. Preverjamo, glasujemo. Konec glasovanja. 26 za, 18 proti, sprejet. 106. Kdo je za? Kdo je proti? Vzdržani, zavrnjen. Kompromis 1. Kdo je za? Kdo je proti? Vzdržani, sprejet. 232. Eh, A, ne, se upravičujem. kompromis dva kdo je za kdo je proti vzdržani sprejet kompromis tri kdo je za kdo je proti vzdržani sprejet kompromis tri glasujemo Konec glasovanja. 38 za, 7 proti. Nobenih vzdržanje. Kompromis 3 oziroma 4. Kdo je za? Kdo je proti? Vzdržanje. Sprejet. 356. Kdo je za? Proti? Vzdržani? To bomo preverili. Glasujemo. Konec glasovanja. 20 za, 24 proti, zavrnjen. Uh, 369, kdo je za, kdo je proti, vzdržani, sprejet. 371, kdo je za, kdo je proti, vzdržani, sprejet. 370 e, in 372. Tristo štiriinsedemdeset, kdo je za? drugi postanejo brez predmeti. Torej 374, kdo je za, kdo je proti, vzdržani, zavrnjen. 376, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. Kompromis 5, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis šest. Kdo je za, kdo je proti, vzdržani sprejet. Kompromis sedem. Kdo je za, kdo je proti, vzdržani sprejet. Kompromis 8. Kdo je za? Proti vzdržani sprejet. Kompromis 9. Kdo je za? Proti vzdržani sprejet. Kompromis deset, kdo je za? Prodi, vzdržani, sprejet. Kompromis enajst, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet. Kompromis dvanajst, kdo je za? Kdo je proti, vzdržani, sprejet. Kompromis trinajst, kdo je za? Kdo je proti? Vzdržani, Vzdržani sprejet. Kompromis 14. Kdo je za? Kdo je proti? Vzdržani sprejet. Kompromis 15. Kdo je za? Proti? Vzdržani sprejet. Kompromis 16. Kdo je za? Proti? Vzdržani sprejet. Kompromis 17. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. Predlog spremembe 702. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnen. 704. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnen. 705. Kdo je za? Proti? proti, vzdržani, zavrnjen. 706, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. 107, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 107, glasujemo. Konec glasovanja. 18 za, 26 proti, eno zdržan glas, zavrnjen. 109, kdo je za? Proti, zdržani, zavrnjen. 111, kdo je za? Proti, zdržani, to bomo preverili. 111, glasujemo. Konec glasovanja. Evropska ljudska stranka in glas eh, preveč. Tak, tako pač je, to sem ugotovil. Še vedno je en preveč. Dobro, sedaj je ta odvečni glas odvis, izginil, to je vse v redu. 21 za, 23 proti, zavrnjen. 112, kdo je za? proti. Vzdržani. Zavrnjen. Predlog spremembe 2. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejet. Želite, da preverimo? Dobro, predlog spremembe 2. Glasujemo. Konec glasovanja. 21 za, 24 proti, zavrnjen. 113, kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjen. 114, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet. Želite, da preverimo 114, glasujemo. ELS en glas preveč. Sedaj je v redu. Konec glasovanja. 25 za, 20 proti. Predlog spremembe 115. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejet. Dobro, preverjamo 115. Glasujemo. spet en glas preveč, ELS. Tako ne bo šlo. Tako, zdaj je v redu. 22 za, 22 proti, zavrnjen. Dobro, da smo preverili. Kompromis 18. Kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 19. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. Kompromis 20. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. Kompromis 21. Kdo je za? Ne, se upravičujem. Predlog spremembe 143. Kdo je za? Kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. Ampak bomo to preverili. 143. Glasujemo. Konec glasovanja. 19 za, 24 proti, zavrnjen. Kompromis 21. Kdo je za, kdo je proti, vzdržani, sprejeti. Kompromis 22. Kdo je za? A, ne, se upravičujem. Predlog spremembe je 155. Kdo je za? In 156. Ja, pa še ta skupaj. Torej, 155, 156. Kdo je za? Kdo je proti? Vzdržani, zavrnjena. 157. Kdo je za? Proti? Vzdržani, zavrnjen. 158. Kdo je za? Kdo je proti? Vzdržani, zavrnjen. 159 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 160, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. 161, kdo je za, kdo je proti, vzdržani, zavrnjen. Kompromis 22, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 23, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet proti, vzdržani, sprejet. Predlog spremembe 179, to je za. Proti. To bomo preverili. 179, glasujemo. Konec glasovanja. 22 za, 23 proti, zavrnjen. Predlog spremembe 17. 17. Kdo je za? Proti? Vzdržani? To bomo preverili. Glasujemo predlog spremembe 17. Konec glasovanja. 23 za, 22 proti, sprejet. Kompromis 24. Kdo je za? Kdo je proti? Vzdržani sprejet. 189. Kdo je za? Kdo je proti? Vzdržani zavrnjen. Predlog spremembe 20. Kdo je za? Proti? Vzdržani sprejet. 148. Kdo je za? Kdo je proti? Vzdržani. To bomo preverili. Preverimo 148. Glasujemo. Konec glasovanja. 21 za, 24 proti zavrnjen. 190. Kdo je za? Proti. Vzdržani. To bomo preverili. Glasujemo o 190. Konec glasovanja. 24 za, 21 proti. Predlog spremembe 21. Kdo je za? Proti. Zdržani. Sprejet. 22. Kdo je za? Proti. Zdržani. Sprejet. Kompromis 25. Kdo je za? Proti. Zdržani. Sprejet. Kompromis 26. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejet. Kompromis 27. Eh, Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejet. Kompromis, uh, predlog spremembe 205. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Zavrnen. Kompromis 28. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejet. Kompromis 29. Kdo je za? Proti vzdržani sprejet. A predlog spremembe 219. Kdo je za? Proti? Vzdržani? To bomo preverili. 219. Glasujemo. Konec glasovanja. 19 za, 26 proti. Zavrnjen. 218. Kdo je za? Zavrnjen proti zraveni, da bomo preverili. 218. Glasujemo. Konec glasovanja. 26 za, 19 proti. Sprejet. 231. Kdo je za? Kdo je proti? Vzdržani. Zavrnjen. 33. Kdo je za? Proti? Vzdržani sprejet. 230. Kdo je za? Proti. Vzdržani sprejet. 34. Kdo je za? Proti. Vzdržani sprejet. Končno glasovanje. Poimensko glasovanje. Glasujemo. Torej, eh, glasujemo o osnotku poročila, kot je bil spremenjen. Konec glasovanja. 29 za, 13 proti, 3 vzdržani. In še enkrat uh, zakonodajna resolucija. Glasovan, glasujemo. Konec glasovanja. 28 za, 14 proti 3 vzdržani. Prav tako sprejeta. In sedaj mandat za pogajanja. Poimensko glasovanje glasujemo. Konec glasovanja. 24 za, 14 proti, 7 vzdržanih tem je eh, to sprejeto. In zahvaljujem se poročevalcu. In, in your, in your kleinen Moment, ich bitte noch mal um. Bitte noch mal um. Moment, Moment. Um Aufmerksamkeit. Äh, prosil bi vas äh, za pozornost, kajti na glasovalnem seznamu piše, da potrebujemo kvalificirano äh, večino in ta znaša 25 in na koncu imamo 24. To pomeni, da mandat ni sprejet.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

mislim da lahko začnemo za nami je petnajst minutni premor sedaj pa lahko nadaljujemo z dnevnim redom. Zelo sem vesel, da lahko pozdravim kar dva ministra v našem odboru. Pozdravljam Francoisa Bauša, ministra za trajnostni razvoj in infrastrukturo iz Luksemburga in pa gospod Melani Šulc van Hagen, to je nizozemska ministrica za infrastrukturo in okolje. Lepo, da sta z nami. Eh, to se je zgodilo prvikrat, da eh, imamo kar dva ministra hkrati v odboru. Lepo pozdravljena pri nas. Danes torej pozdravljamo staro in dobro eh, predsedstvo. Gospod Bauš bo spregovoril o eh, rezultatih svojega predsedovanja, gospa Melani Žulc pa bo spregovorila o načrtih nizozemskega predsedstva. Oba ministra bosta podala kratek uvod, potem pa bo sledila skupna razprava. Na to pa bosta oba ministra še enkrat dobila besedo. Gospod Bauš, beseda je vaša. Merci beaucoup. Hvala. Michael, hvala za to predstavitev. In ja, sam torej odhajam iz mesta predsedujočega, Milani Šulc pa prihaja na to mesto. In sedaj smo skupaj tukaj in mislim, da to, da smo skupaj tu, kaže, da je bilo ali pa bo to odlično sodelovanje. Luksemburško predsedstvo je res odlično sodelovalo z sedajšnjim nizozemskim. Eh, s kolegico sem bil vse skozi v stiku v času našega predsedovanja in skupaj smo pripravili številne dosjeje. Sedaj torej, bomo tudi spremljali delo nizozemskega predsedovanja. Številni dosjeji so tudi podobni, eh, nekateri pa smo že uspešno zaključili. Torej, lansko leto sem prišel v parlament in predstavil naš program za predsedovanje. Dejal sem, da ne bomo delali na 100-200 dosejih. Ne, osredotočili se bomo, sem rekel, na najbolj bistvene teme, na tiste dosjeje, kjer smo bili skoraj da prepričani, da lahko dosežemo rezultate. Torej, da smo imeli dobre možnosti, da nekaj dejansko dosežemo. Torej, nima smisla, um, da kar vsem govorimo. Um, bolje je, da se poglobimo v nekatere stvari. Kajti, če bi preveč razpršili svojo pozornost, ne bi ničesar dosegli. Torej, najprej zakonodajno področje. Predvsem smo se osredotočili na dva politična predloga iz četrtega železniškega svežna, oba sta precej kočljiva, politično občutljiva. že oktobra sem bil tukaj v tem odboru, Tran, takoj po svetu, se upravičujem za ta klic, dobivam klice. Torej, oktobra sem bil že tukaj, kot rečeno, in sem predstavil rezultate po oktobrskem svetu. In naj še enkrat izpostavim to, da sem vesel, da smo dosegli dober kompromis 8. oktobra na svetu. Uh, In kot sem obljubil oktobra, um, smo potem tako začeli s trialogom. Uh, tri trialoge smo že imeli v času našega predsedovanja uh, skupaj z našimi nizozemskimi kolegi. Tudi oni so bili vse skozi vključeni v te trialoge. Prosim, če lahko ugasnete. Torej smo tako začeli s temi trialogi skupaj z nizozemskim predsedstvom, že v času našega predsedovanja. Torej, in pripravili smo te dosjeje in kot smo oktobra rekli, smo jih želeli zaključiti do marca, aprila to leto. To je naš namen, torej, še sedaj. Najprej bi se zahvalil svoji ekipi, pa tudi sekretarjatu in v pravnim službam za odlično delo. Torej, brez njih nam ne bi uspelo doseči napredka, kot smo ga pri teh dosjejih. Torej, govorijo o četrtem železniškem svežnju in prav tukaj je skupni pristop obeh predsedstv bil zelo ključen. Kot rečeno, skupaj smo načrtovali pogajanja in v času Luksemburškega predsedovanja smo imeli trialoge, kot rečeno, kjer smo izpostavili nekatera vprašanja in podali pojasnila, ter skupaj z vami smo razmišljali o kompromisih. To smo počeli v glavnem decembra in sedaj imamo še tri trialoge, ta mesec ne poznaje in torej še razmišljamo o bolj konkretnih formulacijah. Torej, glede vsebine. Eh, oktobrski kompromis sem že razložil v podrobnosti že v preteklosti, torej ne bi tega še enkrat ponavljal. Naj pa še enkrat podarim, da smo v svetu dosegli soglasje. To mora podariti, kajti to je bilo predvsej krhko soglasje, predvsej težek kompromis. Do samega konca smo se borili za to. Še oktobra na svetu ni bilo nič gotovo. Potem pa so se na koncu vse države strinjale. Uh, v bistvu um, nihče ni bil ravno navdušen nad tem kompromisom, kar pomeni, da smo dosegli dobro ravnoteže. Torej, nikakor nismo želeli ničesar potem spreminjati, kajti če bi nekaj res spremenili, potem bi izgubili podporo nekaterih delegacij. In moram reči, da res uh, upam, da bomo uspeli ohraniti to ravnoteže, kot je sedaj, tako da bomo zaključili s tem dosjejem, kot je bilo to obljubljeno. Eh, na začetku. Torej, želimo to zaključiti v naslednjih par mesecih. Pa še nekaj, rad bi pozdravil zelo konstruktivno sodelovanje pri teh pogajanjih, kot sem slišal eh, in kot vidim, je trenutno sodelovanje z poročevalcem in pa z parlamentom splošno odlično. Mislim, da se predvsem pogovarjamo o vsebini, to je zelo bistveno. In ravno tako mislim, da mora potekati postopek soodločanja. Uh, torej da moramo združiti svoje sile, ne pa da smo paralizirani. In to sedaj odlično deluje, torej odlično sodelujemo in tega sem zelo vesel. Torej, po sili razmer lahko rečemo, da je svet vedno zelo realističen. Nimamo vedno veliko manevrskega prostora v svetu. Evropski parlament pa lahko potem včasih vnese bolj evropske perspektive, še drugačna stališča. To včasih lahko predvsej izboljša besedilo. To sta torej dva različna pristopa in upam, da bomo uspešno zaključili to besedilo. Torej najprej um, ta ploba po uh, celinskih plovnih poteh. Tu gre za direktivo, tudi za tehnične podrobnosti za to notranjo plovbo zaenkrat še nismo zaključili s kompromisom, ampak sem pa pripričal, da lahko nizozemsko predsedstvo pri tem uspe. Potem pa letalstvo, um, ta bolj kočljiv dosje, kot smo že dejali, julija. Na področju letalstva um, je situacija takšna, kot je bila, torej nekatere ovire še vedno ostajajo. Vemo, kakšne so politične razmere, tudi vi ste seznanjeni s tem. In mislim, da ne bomo ravno hitro tega premagali. Kot sem že povedal pred šestimi meseci, se strinjam s tem, da morajo so zakonodajalci odigrati svojo vlogo, sploh ko gre za pravice letalskih potnikov. To je najbolj bistvena stvar, kajti mi smo na Koreperju govorili o tem in smo tudi potrdili komisiji, da moramo pripraviti zakonodajo, ampak žalost nismo uspeli zaključiti s tem dosjejem. Vseeno pa sem zadovoljen s tem, da je komisija lahko pripravila in predstavila svojo strategijo za ledarstvo na decembrskem svetu za transport. To bo sedaj še eh, sprožilo dodatne razprave, jih napravilo bolj živahne in v naslednjih mesecih upam, da bodo nizozemski kolegi lahko dokončali vsaj nekatere doseje. Sedaj pa še um, naši lastni doseji orientacijske razprave kot sem povedal na začetku predsedstva, predvsem sem predstavil dve glavni orientacijski razpravi v svetu. In ideja pri tem je bila v tem, da bi omogočili državam, da predstavijo svoje vizije komisiji. To je bilo zelo pomembno, kajti seveda vidimo, da komisija dela na različnih dosejih in mi smo s temi um, razpravami želeli nekako vplivati na to skupno delo. Najprej smo imeli srečanje oktobra glede glavnih evropskih smernic. Eh, leta 2014 imamo belo knjigo. Gospod Van de Kamp je tudi pripravil poročilo s tem v zvezi in potem decembra smo pa govorili še o socialnih vedikih pri eh, cestnem prometu. In torej tudi komisija pripravlja podobne dosege glede cestnega prometa in mi smo želeli že vnaprej vplivati na to razpravo. Mislim, da bi bila to zelo koristna razprava tudi za komisijo, ker ti komisija je približno lahko videla, kakšne so težne trendi v državah članicah. Prav tako nismo pozabili, torej kot rečeno, na varnost v cestnem prometu. To mora biti naša ključna prioriteta. S kolegi smo imeli zelo pošteno razpravo o naših najboljših praksah. Sploh smo govorili o Eh, nekakšnem enotnem dovoljenju eh, za Evropo in predvsem smo dejali, da moramo eh, zastaviti kvantitativne cilje, torej koliko smrtnih žrtv lahko še dopustimo na evropskih cestah. Tudi na vladne organizacije se želijo čim bolj konkretne cilje s tem v zvezi. Potem smo imeli še neformalni svet. To je bil prvi takšen svet, kjer je bilo govora o um, kolesih, kolesarjenju, torej o načinih prevoza, ki so manj onesnaževoči za okolje. Uh, torej, govorili smo o kolesih kot načinu prevoza. To je bilo zelo uspešno srečanje. Veliko ministrov je bilo tam in tudi drugih predstavnikov je bilo veliko in hvala lepa uh, tudi vam za sodelovanje. Torej, Eh, mislim, da je prav, da vsi skupaj lahko podpremo ta način prevoza. Ministri so tudi govorili o tem, kako učinkovito je kolo lahko eh, glede eh, načina prevoza, kot tudi glede ekologije in pa gospodarstva. In po tem neformalnem srečanju so ministri za promet sprejeli izjavo o kolesarjenju kot načinu prevoza in ta izjava je bila potem še enkrat potrjena 8. oktobra na formalnem svetu. Torej, to so potrdili Eh, ministri. In sedaj mora seveda komisija to prenesti v zakonodajo oziroma prakso. No, kolesa seveda ne bodo razrešila vseh naših težav, ampak je pa to lahko dober prispevek. Uh, seveda je prametno, da to vedno bolj spodbujamo. To so bili rezultati našega predsedstva in seveda sem vam na razpolago za vprašanje oziroma pripombe, za tudi kritike. Uh, karkoli že eh, bi radi povedali. In hvala lepa še enkrat za dobro sodelovanje s parlamentom in hvala lepa tudi za vašo podporo in pa za predlogo v času našega predsedovanja. Hvala. Hvala. Hvala za vaš prispevek, za pregled stanja. Zdaj pa lahko nadaljujemo in damo besedo nizozemski kolegici. Uh, Hvala lepa. Uh, veliko čast mi je, da lahko um, tukaj govorim kot predstavnica sveta in se veselim dobrega sodelovanja v času našega predsedovanja in pripričam se, da lahko skupaj marsikaj dosežemo. Uh, Z nekateri smo se že srečali na prejšnjih srečanjih in eh, upam, da se bomo srečali še z drugimi poslanci iz tega odbora v naslednji polovici leta. Torej, imeli smo uh, srečanje decembra in z François Bašem uh, eh, torej, sem imela dobro sodelovanje in tukaj vidite ta tandem. Eh, Luksemburg v spredju, um, nas usmerja, potem Nizozemska pa je na zadnjem sedežu in se ogreva. Vidite, kakšno je um, to sodelovanje. Sedaj mislim, da je res lepo, da smo vsi skupaj uh, tukaj pred Evropskim parlamentom. François um, se je tudi izkazal kot odličen kolesar in vodnik in sedaj je na meni, da prevzamem krmilo. Uh, uh, Slovaška in um, Malta sta tudi začeli z kolesarjem, torej že pospešujeta in to bo za vse nas velik izziv. Se bomo zelo potrudili in če je potrebno, bomo to tudi pospešili. Če je treba, bomo tudi pospešili svoje delo in dosegli dobre rezultate. Preden grem na nekatera konkretna vprašanja, pa um, še splošno stališče o predsedovanju. Kot prvo, v Evropi potrebujemo čim tesnejše sodelovanje, če želimo doseči konkretne rezultate. Na bistvo se moramo osredotočiti na stvari, kjer lahko Evropa dejansko nekaj spremeni. Nekatere stvari pa se lahko urejo na lokalni ali pa na nacionalni ravni. In potem kot drugo, verjamem v inovativnost. In to mislim v dveh eh, smislih. Kot prvo, inovativnost kot gonilo za trajnostno rast in delovna mesta, za to, kako povečati konkurenčnost eh, in pa potem inovativnost kot način poslovanja in delovanja kot zakonodajalci. Včasih seveda potrebujemo pravila in če jih potrebujemo, potem mora biti pametna in pa učinkovita. Evropska dodana vrednost pa je tudi v tem, da ustvarimo nova, nove možnosti za nova podjetja, da izmenujemo dobre prakse, ustvarjamo druge priložnosti in pa da se učimo, um, ko delamo. Uh, Na ravni institucij moramo vlagati v čim boljše sodelovanje med eh, vsemi tremi institucijami, torej parlamentom, svetom in komisijo. Torej evropsko sodelovanje. Vsi vemo, da so ti časi polni izzivov za Evropo. Vemo, kako je begunska kriza, terorizem in pa finančna kriza oziroma posledice te. In seveda tudi pritisk na mednarodnih mejah in pa eh, kontrole na teh, tudi to vpliva na promet sedaj mora res EU pokazati, da ne gre samo za predpise, gre za več. Moramo ukrepiti javno podporo in zato moramo ukrepati, če to želimo doseči. Ne gre samo za sodelovanje pri pametni zakonodaji, gre tudi za sodelovanje pri ustreznem uveljavljanju. Naprimer, pogledamo si izvajanje uh, glede digitalnega trga. Tu, potem naprej inovativnost. Tukaj moramo uh, povečati našo konkurenčnost v Evropi. Mislim, da smo sedaj na um, prelomu v novo industrijsko dobo, tudi na uh, Davosu, na World Economic Forum je bilo govora o tem. Tudi glede logistike lahko rečem, da v naslednjih 20 letih bomo videli še več sprememb kot v zadnjem stoletju. Lahko izboljšamo mobilnost, tako da podpiramo čim bolj trajnostne logistične rešitve. Pametna mobilnost nas bo vodila v to, da bomo porabili manj goriva, da bo manj nesreč in pa da bomo um, bolje uporabili naše vire. Zato se želimo sredotočiti na uh, pametno zeleno mobilnost. Razvoje pametnih uh, prometnih sistemov, predvsem z podarkom na avtomatizirano uh, vodenje vozil. Aprila bomo imeli svet ministrov za promet in pa okolje v Amsterdamu. Skupaj z kolegico Dajšman bomo to pripravili in kolege bomo eh, povabili torej tiste, ki so pristojni za okolje in transport, k temu, da skupaj raziščemo nove možnosti za trajnostno mobilnost. In seveda pozdravljam tudi to, da bi se tega odrežila uh, eh, delegacija parlamenta. Upam, da boste prišli na ta dogodek. In potem naprej dobri odnosi. Uh, Seveda je pametno, da gojimo dobre odnose. Moj cilj je, da smo pošteni, transparentni in učinkoviti. Moj cilj je, da dosežemo to, da bo EU učinkovita in smotrna kljub določenim izzivom in kompleksnostim. Prav tako želim določiti jasne prednostne naloge. Želimo govoriti o pomenih stvarih, kot naprimer eh, konkurenčnost evropskega letalstva. V Amsterdamu smo imeli, torej na Šipolu, Eh, srečanje, kjer so bili ministri in pa eh, podjetniki ter pa nevladne organizacije in govorili smo o letalskem sektorju. Potem eh, tem te dnevi, Rotterdama junija, govorili bomo o dekarbonizaciji letalskega prometa, o inovativnem financiranju infrastrukture in oba dogodka torej, bo stala tudi zaradi odličnega sodelovanja z Evropsko komisijo. Torej, gojenje dobrih odnosov pomeni tudi to, da vlagamo v odprt dialog z Evropskim parlamentom. V naslednjih mesecih upam, da bomo dosegli čim boljše rezultate v tesnem sodelovanju z vsemi vami. Danes pa bi rada izpostavila par dosejev. Kot prvo, letalstvo. Strategija komisije za letalstvo je bila v spredju um, razprave na vrhu um, in ta vrh mislim, da je bil odlično organiziran. Z veseljem smo bili tam s kolegi. Po vrhu smo gotovili, da je evropsko letalstvo zelo ključno za delovno mesto, gospodarstvo, medsebojno povezanost na lokalni in evropski ravni, ter tudi za posel podjetja in pa turizem. Torej, na vsak način moramo izboljšati konkurenčnost letalskega sektora v Evropi. Potem konkreten rezultat eh, pri eh, Cezar in pa pri enotnem evropskem nebu. Tukaj se moramo osredotočiti na boljše uveljavljanje predpisov. Prav tako smo gotovili, da marsikdo podpira to, da izboljšamo varnost eh, pri EASI, pa tudi pri brezpilotnih letalih. Glede letalstva so nekateri spostavili preference eh, glede zalivskih držav, torej pa Turčije. Mislim pa, da moramo razmisliti o vseh mandatih in pa o vseh mogočih pokojih, ki so s tem povezani. Potem še en pomemben dosje, ki ga bomo upam, da ustrezno dorekli in dosegli kompromis v naslednjih mesecih. Naj omenim pa stvari. Železnice. Kot prvo, moj cilj je, da dosežemo dogovor pri treh predlogih, ki predstavljajo eh, četrti železniški svežen. Če mogoče do velike noči bi radi to zaključili. Treba sedaj izkoristiti pozitiven zagon in sem prepričan, da lahko dosežemo dober rezultat napredek. So pa drožne stvari, pri katerih eh, marsikdo ne more popustiti. Torej, rdeče črte, svet eh, seveda je pripravil kompromis po težkih pogajanjih. Torej, na eni strani ne želimo izgubljati podpore držav članic, na drugi strani pa želimo biti pošteni. Torej, ni veliko manevrskega prostora za dodatne kompromise, potem pa še celinske plone poti. Tehnične zahteve za te poti oziroma za plovila so tukaj ključne. Eh, naš eh, prejšnji predsednik je pripravil odličen kompromis in sedaj tudi vabim parlamentu k eh, kompromisu. Ključno je, da dosežemo harmoniziran tehnični sistem po celotni Evropi. Treba je izboljšati upravljanje evropskih celinskih plovnih poti. Potem naprej pristanišča. Upam, da bi lahko rekla, da ste dosegli dober uh, mandat za danes, ampak nažalost sem slišala, da um, niste pozitivno podprli tega mandata pri glasovanju pred uh, pol ure. Torej, to pomeni, da ne moramo začeti teh resnih pogajanj med parlamentom in svetom pri tem dosegu, ampak upam pa, da boste čim prej dosegli ta kompromis glede mandata in da se lahko potem pogajamo. Sem pripravljena na to pogajanje. Prav tako vem, da danes nisem izpostavila vseh glavnih tem. Eh, veliko dela imate v tem odboru, ampak želeli smo izpostaviti glavne prioritete. Lahko pa seveda govorimo še o nekaterih drugih stvarih, eh, tudi glede na vaše vprašanja. Pa še nekaj za konec, še nekaj besed glede turizma. To sicer um, ni tema, za katero sem pristona. Kolega Kempo je danes v IMKO odboru glede teh dosej, ampak naj vseeno povem par stvari tudi tukaj pred vami, kajti to je nekako tudi povezano z našim. Um, svetom oziroma odborom. Novi modeli glede digitaliziranega poslovanja zelo vplivajo na turizem in krepitev storitev, boljše veščine in spretnosti, dostop do financiranja in učinkovit notranji trg so ključni predpogoji za podjetništvo in turizem v Evropi. Torej, to bo za nas zelo pomembna tema. Pa še nekaj, gospod eh, predsednik, prej sem začela z to sliko uh, kolesa, ampak danes sem tukaj uh, v imenu sveta, zato bomo sedaj v bistvu imeli uh, eh, tricikl, ne pa več uh, kolo kot prej. Uh, François je tudi to predstavil na neformalnem svetu. Skratka, stvar je v tem, da um, vsi trije, svet, komisija in parlament, moramo delati skupaj. In mislim, da kot predsedujoča svetu mora predstavljati interese držav članic, koliko je to le mogoče, tako da skupaj lahko pripravimo stranostno rast, delovna mesta, blaginjo, mir in čim boljšo javno politiko za celotno Evropo. Hvala lepa. Well. Hvala vam. Zdaj pa lahko damo besedo koordinatorjem. Najprej vim Vandekamp. Eh, voorzitter eh, spoštovani predsednik draga gospa ministrica najlepša hvala da ste se udeležili našega sestanka. pozdravljam pravzaprav oba ministra. najprej bi se obrnil na gospoda bauša potem pa še nekaj vprašanj za gospo schulz drugače bom vse pomešal. bom poskušal organizirati svoje pripome. Najprej ne povem, kako zadovoljen sem, gospod predsednik, da sta z nami oba ministra. Včasih namreč nismo najbolj prepričani, ali stvari res potekajo usklajeno znotraj sveta, ampak videti je, da se vidva dobro poznata. Morda zato, ker sta oba z območja Beneluxa. Upam, da se boste tudi Malta in Slovaška lahko tako dobro uskladili. Zdaj sicer malce eksperimentiramo, ampak videli bomo, kako se bo vse izteklo. Hvala, gospod Bauš, za vašo predanost in za rezultate, ki ste jih dosegli. Ne gre le za to, ker poleg vas sedi gospod Vajsen, zdaj bi izkoristil to priložnost, da se zahvalim tudi osebju, ker se zares zavedamo, kakšno delo so opravili. In eh, moram povedati, da so bili zares uspešni omenili ste železniški sveženj o tem je govorila tudi gospa šulc v parlamentu smo govorili z tem tudi o podnebju zaenkrat še sicer nismo z vsem zaključili ampak upam da nam bo to uspelo vsaj do velike noči v okviru vašega splošnega prestopa pristopa ste dejali, da želite s tem čim prej zaključiti. Pravite, da tudi napreduje delo na celinskih plovnih poteh, k temu se bom še vrnil. No, vedno pa malce oklevam, ko govorimo o evropskem prometu in kolesarjenju. V parlamentu je subsidijarnost eno izmed naših vodilnih načel. No, kolesarstvo in mobilnost na nizozemskem imamo zelo dobre zglede tega, zato je to nekaj, kar lahko spodbujamo, vendar morda ne v okviru politike, temveč v okviru najboljših praks. Različne dosjeje bo zdaj prevzela gospa Šulc sem sodi tudi škandal v zvezi z emisijami. No, nihče izmed nas ni omenil COP21, ampak emi, eh, škandal o emisijah je nekaj, kar je gotovo treba upoštevati. Še ena izmed toč, ki sta omenila oba ministra, je tako imenovani stari letalski svežen. Kolega Bach se bo še oglasil v zvezi s tem oziroma bo nadaljeval z delom na tem svežnju. Upam, da bomo našli ustrezno rešitev tudi v zvezi s tem. No, kakorkoli neformalni letalski vrh v Amsterdamu je bil velik uspeh, moram reči. Izmenjali ste si številne zamisli in morda bi lahko nekatere izmed njih prelili tudi v politike. Zdaj pa še prisrčna dobrodošlica novi ministrici. Povedal sem že, da je bil dogodek v Amsterdamu zares uspešen. Sklenili smo tudi številne neformalne stike s predstavniki sektorjev. Zato sem zares vesel vašega pristopa, kjer omenjate in podarjate predvsem vlogo informacij. Seveda je treba še vedno proizvajati tudi jeklo, morda ne preveč, no v vsakem primeru nas bodo Kitajci verjetno kmalo izrinili z trga, ampak inovacije so tu prav zato ključnega pomena. Prosil bi vas, da govorite tudi o izvajanju, ker imamo namreč goro evropske zakonodaje, ki jo je treba izvajati, tu so tudi nacionalni sveti. Torej, urejanje na vseh ravneh ne izvaja pa se vedno vsega. trajnostni promet, avtomobili, ki se upravljajo sami, o tem naj bi še spregovorili. Torej, kolesarjenje, vozila, ki se upravljajo sama, to naj bi bile tudi še tematike, ki bi jih obravnavali. Še ena točka. Naložbe v manjše celinske plovne poti. Treba je posvetiti več pozornosti tudi takšnim plovnim potem. Potem bi omenil še TNT in koliko časa traja, preden dobite licence in dovoljenja. Ampak morda je treba razmisliti tudi o naložbah v manjše celinske plovne poti, predvsem v Franciji. Hvala lepa in obema želim veliko uspeha. Hvala, gospod Van de Kamp. Izvolite, kolega, hvala lepa. Spoštovani gospod minister, spoštovana gospa ministrica, prisrčno dobrodošljico vam izrekam. Hvala tudi za takšno ureditev, da sta zdaj z nami lahko oba ministra. To je zares lep prizor. Najprej vi, gospod Bavš, hvala za šest mesecev vašega predsedovanja in delo, ki ste ga upravili. Mislim, da vam zares lahko izrečem čestitke vam in vaši ekipi, posebej, ko gre za delo na četrtem železniškem svežnju. Vsi ste trdo delali v zvezi s tem gospod minister bauš eno vprašanje za vas kar se tiče osebne ocene o pogajanjih v zvezi s četrtim železniškim svežnjem v zadnjih nekaj mesecih kako vi gledate na to in potem še naslednje vprašanje e, kaj menite o napredku tehničnega svežnja kako bi to ocenili Na plenarnem zasedanju naj bi o tem glasovali? Mislite, da bi morali, kako bi, morali, eh, kako bi moralo to potekati? Zanima me, ali mislite, da bi na trialogih lahko dosegli soglasje in kako to doseči. Zdaj pa imam še vprašanje za gospod ministrico Šulc. Gospa ministrica, Omenili ste številne izjemno pomembne točke, ki jih zajema vaš program predsedovanja. Začel bi s tistimi najbolj kontroverznimi in sicer na strani 14 vašega programa predsedovanja piše, da želite učinkovito nadaljevati s pogajanjem v zvezi s TTIP. Verjetno veste, kako težavna je bila ta razprava, posebej v moji domovini v Nemčiji, Zato me zanimajo vaše osebne ocene glede tega, kakšne posledice naj bi imel TTIP na evropski prometni sektor, kakšne posledice bi lahko imel, tako prednosti kot slabosti. Kar se tiče seznama prednostnih nalog, ki sem ga prebral, tu, je vključeno, e, tu so vključene številne točke, zanima me, kako je s cestnim prometom, katere cilje želite doseči na tem področju. Prav tako me zanima vaš pogled na socialno razsežnost evropskega prometnega sektorja, recimo delovni pogoji, plače, socialne pravice delojemalcev in delojemalk. Kako gledate na to, kakšno vlogo naj bi to imelo v zakonodaji? In še za konec, hvala, da ste vključili tudi vprašanje vozil, ki se upravljajo sama. Lahko povem, da sem nad tem navdušen in zagotavljam, da je navdušenih tudi številne, veliko mojih kolegov in kolegic. Hvala za to, da boste zdaj tudi komisijo opozorili na to. Bomo pa imeli tudi na plenarnem zasedanju razpravo o tem. Kako torej vi kot nizozemsko predsedstvo gledate na to tematiko? In ali menite, da bi lahko Evropska komisija v bližnjem izdala tudi zeleno knjigo v zvezi s tem? Hvala lepa, Robert Zile je naslednji. <clears throat> Hvala, gospod predsednik. Najprej bi pozdravil oba ministra. Zdi se mi, da gre za zares dober zgled vašega tandema. Kako to deluje? Kako delujejo povezave med vašima predsedstvoma, med nizozemskim in luksemburškim torej? Opozoril pa bi vas, da ne pozabite niti na prihajajoča predsedstva oziroma na prihajajoče slovaško predsedstvo. Morda ne bi ravno delovali kot trojka, gotovo pa bi morali zagotoviti dobro nadaljevanje vašega že tako dobro opravljenega dela. Govora je bilo o četrtem železniškem svežnju. Luksemburško predsedstvo je doseglo dober napredek, čeprav rezultati morda še vedno niso najbolj idilični. Upam, da bodo pogajanja potekala dobro in da bomo s tem delom na tehničnem svežnju tudi k malu zaključili, pa tudi z delom na političnem svežnju, na političnem stebru. In upam, da se bomo k malu dogovorili glede rdečih linij. Recimo, kar se tiče nadzora države pristanišča, tu ima parlament še kar nekaj rdečih linij, zato, prav zato eh, glasovanje o mandatu ni uspelo. Bomo pa videli, kako nam bo uspelo nadaljevati pri uredbi o pristaniščih. Omenjali ste razvoj informacijske tehnologije ter inovacije. Moram povedati, da imam določene pomisleke pri teh področjih. Pomisliti je treba na migracijsko krizo in njeno povezavo s področjem prometa. Vemo, da bo nizozemsko predsedstvo zdaj iskalo rešitve na vsa ta vprašanja. Treba pa je ohraniti v mislih, da moramo upoštevati tudi različne poglede držav članic. Šengenski sistem je zdaj do neke mere ogrožen. In tudi na področju prometa že lahko občutimo, koliko stroškov bo to prineslo s seboj. Recimo kršitve ladarskih prostorov, ki povezujejo Švedsko in Dansko. E, prometne operacije so zdaj izjemno drage. Prometni sektor lahko zaradi tega utrpi veliko škodo. Zato je treba o teh posledicah tudi ustrezno razmisliti. In kar se tiče instrumenta za povezovanje Evrope ter finančnih sredstev, je treba povedati, da so bila ta namenjena tudi čezmejnim projektom. Če pa bomo zdaj izvajali političen pritisk, da se ti projekti nadaljujejo v razmerah, ko je šengensko območje pod pritiskom in se ponovno vzpostavljajo pregledi na mejah, bomo te čezmejne projekte izgubili. Prav zaradi obmejnih kontrol, ki se bodo ponovno izvajale. Zato me zanima, eh, kakš, kaj mislite o tem, gospa ministrica, kakšne rešitve lahko pričakujemo. Gezea. Hvala lepa, Gezina Majsner. Hvala, gospod predsednik. Tudi sama prisrčno pozdravljam oba ministra. Zdi se mi dobro, da je že Robert Zile, moj predhodnik, spregovoril o težavni situaciji, v kateri smo. Mislim, da sta oba, obe predsedstvi, tako Luksemburško kot Nizozemsko, predsedstvi, ki sta se znašli v težavni situaciji. Že večkrat sem tudi sama dejala v teh razpravah, da bi bilo zaželeno, da Evropska unija drži skupaj. Zdaj se soočamo z begunsko problematiko, meje se ponovno vzpostavljajo in zanima me, kako naj bi hkrati razpravljali tudi o integriranih sistemih vozovnic. Seveda s delom ne bomo kar prekinili, ampak želela bi si, no, Luksemburg je zdaj storil vse, kar je lahko, da zagotovi svoj prispevek. Vam nizozemsko predsedstvo pa želim, da boste tudi vi odločno spremali sklepe ne le za promet. Treba je zagotoviti, da Evropa drži skupaj in ne da razpade. To bi morala biti ena izmed najvišjih prioritet. Zdaj pa še nekaj o predsed, predsedovanju na področju prometa. Luksemburg je dosegal številne rezultate na področju prometa, nizozemska bo s tem nadaljevala, kakorkoli. Dosegli ste dobre rezultate pri pogajanjih in vsi vemo, da lahko pogajanja tečejo dobro ali slabo, glede na to, kateri predstavniki so v pogajalskih ekipah. No, o celinskih plovnih poteh. Eh, z Luksemburgom smo naleteli na specifične težave, ko gre za ren, ki jih še nismo uspeli razrešiti in o tem bo še govor. Ko gre za zračni promet, ste dejali, da je nekaj stvari blokiranih, Pri Luksemburgu sem upala, da bo lahko majhna država z diplomatsko eleganco uspela prepričati tudi večje države, da se kaj premakne, upam, da bo pa zdaj veljalo enako za nizozemsko da bomo uspeli doseči napredek pri enotnem evropskem nebu, pri eh, pravicah potnikov, da se bo dosegel napredek na teh področjih. In zdaj se obračam na vas, nizozemska ministrica, upam, da bo se uspeli prepričati tudi druge. Ne gre tu za vprašanje suverenosti, gre res za to, kako zagotoviti mobilnost državljanov in državljank Evropske unije po celotni uniji. Ne bi smelo iti za to, da, je, da bi zdaj razreševali vprašanje suverenosti med dvema specifičnima državama. Eh, podobno je bilo tudi na Parizu 21. Zdaj poskušamo doseči dobre podnebne cilje, zmanjšanje emisij. Vem, da to sicer ni podrobnost, ampak da se zaradi eh, določenih vprašanj določene področja blokirajo, Mislim, da lahko razpravljamo o številnih vprašanjih in poskušamo prepričati tudi druge, da je treba doseči napredek. Kolo je odličen primer, imeli ste konferenco in eh, vaša primerjava se mi je zdela zares odlična, gospa ministrica. To odlično sodi tudi v kulturo vaše države. Ne gre pa tu samo za vaše predsedstvo. Zdi se mi, da gre za prevozno sredstvo prihodnosti, na katerega bi morali staviti. V mestih je namreč mogoče doseči kar nekaj s pomočjo koles. Nizozemsko predsedstvo. Gospa ministrica, govorili ste o inovacijah. Zdi se mi, da gre tu za zelo pomembno temo za vse odbore in predvsem na področju prometa se tu da opraviti veliko. Prometna varnost je vedno pomembna tematika. Številni govorijo, avto, ki vozi sam, je verjetno veliko bolj varen, kot če ga upravlja voznik. No, To je že zanimivo vprašanje, ampak da se boste zdaj ukvarjali tudi s eh, tako imenovanimi connected cars, to se mi zdi izjemno zanimivo. Ja, potem me zanima tudi, eh, kako bo s eh, tisto povezavo zadnje, zadnjega kilometra. Lahko bi preučili, kako bi to povezali s pametno mobilnostjo, s ciljem zmanjšanja emisij, z željami strank. Lahko bi preučili, kaj se tu še da storiti. Povedala sem že zelo veliko, omenila bi samo še par stvari. Dnevi TNT, to se mi zdi odlična zamisel, tega se ni lotilo vsako predsedstvo, se mi pa to že zdi pomemben dogodek. Evropski zemljevid koridorjev se mi zdi zelo pomemben. Treba bi bilo preučiti, kako želimo to ohraniti in kako zagotoviti ustrezen razvoj tudi v prihodnosti. Pristanišča, tu je še vedno treba najti rešitev. Uh, Glasovanje je bilo danes zelo tesno, železniški, četrti železniški svežen dejali ste, gospa ministrica, tu ni veliko manjeverskega prostora, upam pa, da ga boste našli vsaj nekaj, ker mora najti ta manjeverski prostor svet, če želite doseči uspeh. Kolega je tudi že omenil TTIP in e, nestrpno čakam na vaš odgovor. Sama sicer sem za to, da se pod, pogajanja nadaljujejo, ser v tem vidim številne priložnosti za Evropo, ampak na prometnem področju sem pa nekoliko skeptična. Če pomislim samo na morebitne negativne posledice za Evropsko unijo v primerjavi z ZDA, me zanima, ali lahko tukaj dosežemo. Zato se že veselim vašega odgovora, drugače pa se veselim tudi nadaljnega sodelovanja. Gospa Kilonen je naslednja. Hvala, gospod predsednik. Hvala obema ministroma. Všeč mi je vaš način razmišljanja. Vaši predsedstvi sta se povezali nekako podobno kot vagoni v vlaku in upam, da bo to veljalo tudi za prihajajoča predsedstva. Hvala Luksemburgu za uspešno predsedovanje, nizozemski pa tudi želim veliko uspehov. Eno vprašanje imam za Luksemburg in eno za nizozemsko. Najprej vprašanje luksemburškemu predsedstvu. Kakšno dediščino po vašem mnenju zapuščate prihajajočemu predsedstvu, ko gre za četrti železniški svežen? S katerimi izzivi se bodo morali po vašem mnenju spopasti v prihodnosti, če bodo želeli najti rešitev do velike noči? Pa še vprašanje za nizozemsko. Različne storitve informacijske tehnologije in digitalna agenda. Kako boste okrepili zakonodajo na tem področju? Pri tem mislim na nova podjetja, nove podjetnike. Njihove odgovornosti, kako boste uskladili njihove odgovornosti in pravice. Hvala lepa. Tudi sam sem se uvrstil na seznam. Najprej bi se brezračno zahvalil Francoju Baušu za vse, kar je dosegel in upam ter želim si, da bo tudi nizozemskemu predsedstvu to uspelo, da se boste uh, brez težav priključili tem rezultatom in z njimi nadaljevali. Že večkrat ste govorili o načrtu za kolesa, za kolesarjenje. Sam sem navdušen kolesar in tudi ne, prejšnji predsed, predsednik, eh, predsedujoči v svetu je bil navdušen, je navdušen kolesar in tudi nizozemska ministrica je navdušena kolesarka. Zdi se mi, da je to že zgodovinski dogodek, da vsi trije radi kolesarimo. Tudi ko smo imeli različna zasedanja in sestanke, jih je veliko prišlo s kolesi mm, in eh, morda s tega ne bi nikoli storili, če ne bi imeli takšnih sestankov. Vim, že ti si omenjal subsidijarnost in moram povedati, da je to seveda pomembno vprašanje. Urbana mobilnost vedno posliša, posluša kritike, da je tu treba upoštevati subsidijarnost. Mesta lahko počnejo, kar želijo. Ne morejo pa mesta reči, da želijo evropska sredstva, bomo pa počeli ravno nasprotno, od tega, kar smo si zastavili z evropskimi cilji. Če dobijo evropska sredstva, imajo tudi odgovornost izpolniti določene cilje. Ne morete reči, želim si denar, ampak eh, cilji pa nima nič opraviti s subsidijarnostjo. To je že treba upoštevati. Če želimo doseči tudi podnebne cilje, hitro, poceni in učinkovito, ter zagotoviti situacijo, kjer bomo dosegli zmago na obeh straneh, je treba to že preučiti. Nemški minister je podpisal to, da več kot polovica evropskega tovornega prometa lahko poteka eh, na drugačen način in tudi drugi ministri so se strinjali. In to je bil že velik uspeh potem tudi proizvodnja v mestih. V kolesarski industriji eh, je več delovnih mest, več potencijala delovna mesta kot v jeklarski industriji v Evropi. In to je vprašanje, ki ga moramo obravnavati v prihodnosti. François Bauš se je za to zauzemal, ampak še vedno imamo statistike za plovbo, že več kot pol leta o tem razpravljamo in napredka še nismo dosegli. Noro je, da Evropska institucija Eurostat postavlja blokado in sploh, se sploh ne želi premakniti. Če želi določeno podjetje uporabljati lokomotivo, no, rezultati so vsi na voljo, ampak Eurostat ne želi sodelovati z Evropsko železniško agencijo in zdaj mora ukrepati tudi komisija. Mi smo navajeni, da običajno svet blokira zadeve, zdaj pa mora ukrepati tudi komisija. Ko gre za konkurenčnost na področju letalstva, ste to že omenili, to je bilo omenjeno tudi že v Amsterdamu pri zalivskih državah in pri Turčiji obstajajo določene nevarnosti. Vemo, da obstajajo nekateri letalski prevozniki, ki jih eh, spodbuja in podpira država, ampak v Evropi je podobno. Določeni letalski prevozniki eh, prejemajo državna sredstva. In zanima me, kako boste vi to obravnavali. Če boste se pogajali z zalivskimi državami, kako boste zagotovili pravično konkurenco, če je že pri njih doma ni. O tem je treba razmisliti. Zato me zanima, kaj namerava nizozemsko predsedstvo na tem področju. Zasedanje v prestanek v Amsterdamu je potekal izvrstno, ampak moramo razmišljati tudi v tej smeri. Gezine Meissner je že omenila železniški promet. Eh, težave so prav na mejah in že 30 let se trudimo, da bi Evropa rasla sočasno. Zakaj nam še vedno ne uspe izpeljati določenih projektov? evropska vrednost bi morala biti prioriteta, eh, ne pa sredstva samo za nacionalne projekte. Pri železniškem svežnju smo uspešno zaključili s prvim delom in nizozemskemu predsedstvu želim številne uspehe, da z njim tudi zaključimo. Peter, izvoli. Tak, je odvrende, ok, ja veliko se bojame, helsa ministra na velkom, na hit. Ja to mi na kolege, ha, te hvala obima ministroma, da sta prišla. Drugi kolegi so že zastavili večino vprašanj, ki so relevantna. Imam pa uh, vprašanje za nizozemsko ministrico. Nizozemska je vedno zelo prepoznavna zaradi kolesarstva. Uh, prav tako pa tudi zaradi drugih načinov prevoza, torej um, vsega v zraku, na kopnem, in po rekah oziroma morju. Pri nas na švedskem smo imeli nekaj težav zaradi kabotaže in zakonodaje, ki je s tem povezana. Veliko lokalnih in nacionalnih podjetij je moralo zapreti svoja vrata zaradi nepoštene konkurence. Vemo, da je nizozemska tudi okrepila svoje delovanje na tem področju. Torej, tudi pri nas bi morali nekaj podobnega narediti, pa še nismo tako daleč prišli. Skratka, mislim, da je ta zakonodaja glede kabotaže marsikaj problematična. Ko so zakonodajalci pripravljali to zakonodajo, niso vedeli, kaj se lahko zgodi. Naprimer, kaj se lahko zgodi. Nekdo se vključi v prometne uh, prakse in uh, drugi so lahko nelojalna konkurenca in uh, to velja naprimer za odnose med Dansko in Švedsko, pa tudi za druge države. Torej, pogosto pride do težav zaradi nepoštene konkurence. Glede, sam sem bil. Eh, nekaj časa nazaj eh, na mostu, kjer um, potekajo eh, uh, prometne povezave in sam sem um, lahko uh, prečkal to povezave, čeprav nekateri pravijo, da to ni bilo tako zelo lahko. Torej, toliko glede kabotaže, kajti prometni sektor ima in je imel veliko težav s tem, sploh tudi zaradi socialnega dumpinga. Ta dumping je v bistvu neposredna posledica te zakonodaje. To v bistvu pomeni, da lahko nekateri goljufajo, če lahko tako rečem. Ravno zaradi te zakonodaje. Zato imam to vprašanje za nizozemsko. Torej, vi ste ta narod prometa nizozemska. Kako bi lahko izboljšali to situacijo na področju kabotaže, kajti vi ste gotovo uh, lahko odličen akter pri tem. Hvala. Najlepša hvala. Zdaj so imeli besedo koordinatori, zdaj pa predlagam, da ministra najprej odgovorita, potem pa damo besedo še enajstim poslancem. Šansva Bavš, izvoli. Ich will äh, beginnen mit äh, Kollegen Ert. Bom začel s kolegom Ertugom. Postavili ste dve konkretni vprašanji. Eno postavi kolega Ertug in potem gospa Kilenen, ki je pravzaprav v osnovi vprašala uh, skoraj da enako. Postavljajo skoraj da enako vprašanje, tako da bom poskusil odgovoriti na obe vprašanje. Najprej moja osebna ocena četrtega železniškega svežnja. Kaj še povzroča težave? In kakšna je dediščina, ki jo predajemo nizozemskemu predsedstvu? Mislim, da lahko do marca, aprila v pogajanjih v trilogu s parlamentom vse skupaj uspešno zaključimo. Pripravili smo kompromis kot predsedstvo sveta in večinoma smo se usklajevali glede na prvo obravnavo v parlamentu. Poskušali smo torej vključiti številne zadeve, ki ustrezajo osnovni filozofiji Evropskega parlamenta to se mi zdi, smo uspeli eh, razložiti tudi na trialogih. Vzdušje je bilo zelo dobro in sam sem izjemno optimističen, da lahko dosežemo napredek. Težave pa se mi zdi, lahko nastanejo, če se bomo od te poti odmaknili in da se ponovno poizkuša nekako obiti parlament oziroma da države članice ponovno poskušajo obiti parlament, se izogniti tej filozofiji parlamenta. In treba je razumeti, da je slabo, če pripravimo zakonodajno besedilo, pa pri tem menimo, da sploh ne obstaja nikakršnih regionalnih specifik v tolikšnih državah članicah, da se regionalnih vidikov sploh ne upošteva Eh, in če bi vsak se zdaj k temu vrnil preveč, preveč gledal na vse z, z nacionalnih vidikov, bi to lahko vodilo v težave. Komisija je bila izjemno vesela, da je Luksemburg dosegel kompromis in pomembno je, da ga vsi podprejo, ne pa da se od tega odmikajo in ponovno zastavlja vprašanje, kot so se pojavljala prej. To bi bilo uh, To bi celoten svežen lahko zrušilo. Vendar sam še vedno na vse gledam optimistično in menim, da lahko dosežemo dogovor tudi s parlamentom. Kar se tiče poti naprej in ravnanja parlamenta, no, letalski svežen imamo zdaj na mizi, vsi so veseli, da se kaj dogaja tudi v zvezi s tem, ampak mislim, da je treba preučiti tudi eh, drugačne načine, drugačne poti naprej, če želimo doseči napredek tudi pri letalskem svežnju. Kar se tiče, prv, tiče prvega stebra, tehničnega stebra, mislim, da sploh ni več razlogov, zakaj tega tehničnega stebra ne bi že končno sprejeli. S tem je treba zaključiti. Takoj, ko bo dosežen kompromis, smo dejali oktobra na svetu, bomo nadaljevali z drugim in tretjim stebrom. Čim prej smo želeli to posredovati parlamentu in to nam je uspelo decembra. Poprašali pa smo tudi komisijo, kaj o tem meni, nekatere težave naj bi še obstajale, so nam pa obljubili, da nam bodo odgovor posredovali hitro. Zdaj boste imeli plenarno zasedanje parlamenta in odlično bi bilo, če bi lahko tehnični stebr podprli. Zdi se mi, da ni več razloga, zakaj to ne bi uspelo. Mi smo zelo optimistični, čisto malo še manjka, da bomo z delom na tem zaključili in s tehničnim stebrom ne moremo več odlašati. Če bomo spoštovali to, kar sem prej omenil, tisto, kar je bilo odločeno oktobra na svetu in če upoštevamo tudi filozofijo parlamenta, mislim, da bomo lahko na trialogu se uspešno dogovorili vsem in da bi lahko celotni svežen sprejeli že marca. Hvala. Hvala lepa. Uh, raz, imeli smo občutek, da je komisija to potrdila. To lahko sklepam iz obrazne mimike. Ismail? Nekaj bi jaz pojasnil. Pri svojem prejšnjem vprašanju Eh, sem imel v mislih komisijo. Pravzaprav bi se moral obračati na komisijo, to sem želel uh, eh, uh, eh, povdariti, ampak z moje strani ste dobili odgovor. Da, ampak vesel bi bil, če bi prejel tudi odgovor uh, Evropske komisije. Sedaj pa je na vrsti nizozemska ministrica. začela bom uh, nizozemsko kajti prejela sem vprašanje gospoda van Kompa. Gospod van den Kamp je vprašal po emisijskem dosjeju ta trenutek je uh, tako, da mora Evropski parlament podati nek predlog. Uh, žogica je sedaj pri vas. Ne vem še, kako je z obima eh, povezanima temama, torej okvir, kako je z okvirno direktivo in tako naprej. Ampak na vsak način bi radi z Evropskim parlamentom govorili o tem dosjeju. Razumela sem, da bo sedaj Evropski parlament izdelal predlog, potem pa bomo nadaljevali z razpravami. Ni nujno, da je to na svetu prometnih ministrov, kajti to se nanaša na tri svete. Mislim, da eh, bo to bolj tema um, sveta okoljskih ministrov. Kako pa je za majhnimi uh, rečnimi potmi? Mislim, da je to del trajnostnega prometnega sistema. In če je to tako, se mi zdi to v redu. Strinjam se z vašim mnenjem. Na vsak način moramo temu nameniti denar, zato da bomo te uh, majhne uh, plovne poti, te kanale ohranili in verjetno bo šlo tukaj za velike zneske. Nadaljevala bom po angliško. Potem ste me vprašali po TTIP-u morski promet in promet e, sta v velikem interesu Evropskega parlamenta v okviru pogajanj o TTIP-u. Pogajanja še vedno tečejo, torej ne morem vam še povedati, kakšne posledice bo imel TTIP e, za prometni sektor. Kajti, e, vprašali ste me po mojem osebnem mnenju, ampak o tem bi morali razpravljati enkrat drugič. Ampak visoko, pri, pričakujem pa, da bo imel ta sporazum ugoden vpliv, kajti odprli se bodo novi trgi in to bo pomenilo nove priložnosti za evropski prometni sektor. Uh, po osebnem mnenju pa me vprašate, kdaj drugič. Potem ste me pa vprašali po podbudah nizozemskega predsedstva za cestni svežen oziroma za cestni dosje. Tukaj nimamo nobenih konkretnih predlogov tekom našega predsedovanja. Predvideno, ni predvidenega zakonodajnega dela. Vem, da komisija dela na eh, cistnem eh, svežnju in to bodo predstavili v drugi polovici 2016, torej po nizozemskem predsedstvu. Razpravljali smo o socialni razsežnosti eh, in sicer z ministrom Bavšom preden se bo začelo naše predsedstvo. In takrat je bilo rečeno sledeče. Države članice niso želele novih eh, predpisov o socialni razsežnosti, ampak so želele boljše izvajanje tistih predpisov, ki jih že imamo o socialni razsežnosti. Kasneje bom odgovorila tudi švedski. Številne države um, na različne načine izvajajo socialno eh, razsežnost. Mislim, da bo Evropska komisija omenila socialno razsežnost v cestnem svežnju, to da ne vem, kaj konkretno bodo predlagali. Mislim pa, da se morate obrniti na komisijo za kakšna natančnejša pojasnila. Gospod Van den Kamp in tudi drugi ste spregovorili o connected eh, driving, o povezane, povezani vožnji. Vprašali ste me, kaj načrtujemo za naslednje sestanke. Zame je to zelo pomembna tema, kajti veliko lahko pridobimo od eh, spodbujanja eh, zelene mobilnosti. Predvsem imamo v mislih avtomatizirano vožnjo. Tako bi naprimer lahko imeli manj prometnih nesreč, porabili manj goriva, lahko bi bolje izkoristili zmogljivosti. In mislim, da je dobro, da ste prosili Evropsko komisijo naj o tem razpravlja tudi na plenarnem zasedanju. Uh, Pomembno je, da dosežemo sporozum med eh, vsemi eh, različnimi državami članicami. Eh, dosegli smo Amsterdamsko deklaracijo in pa vprašanje tudi, kaj bi morali storiti z deregulacijo. Torej, na katerih področjih potrebujemo nove predpise. Mordoče, mogoče na področju varnosti, potem pa se je treba pogovoriti, kje bi morali deregulirati imamo naprimer Dunajsko pogodbo, ki pa je precej konvencionalna, če si pogledate nov razvoj. Stvari je treba torej spremeniti. Želela bi si podporo sa strani vseh držav, kajti pomembno je, da se tega lotimo na enak način. Varnostni sistemi se spreminjajo, ko vlak um, prečka mejo, sedaj pa imamo za novo konektivnost, pa bomo prečkali meje uh, brez težav. Gospod eh, Zile in gospa Majsen sta spraševala po uredbi o pristaniških storitvah in kaj nameravamo uh, na tem področju. Uh, Splošni pristop sveta leta 2014 spoštuje elemente predloga Evropske komisije, hkrati pa eh, uvaja eh, manj upravne obremenitve in prožnost. Z lahkoto smo dosegli sporazum eh, v svetu. Oktober 2015 oziroma 2014 je italijansko predsedstvo našlo, doseglo kompromis, ki je, veliko, ki je uživalo veliko podporo mislim, da smo tukaj pragmatični in realistični. In to besedilo bo izhodišče za pogajanja z Evropskim parlamentom. Kot sem dejala prej, želim si začeti se pogajanji, obžalujem, da, eh, da, da, da še nismo prišli, da danes ni bilo eh, glasovanja v odboru ITER in pozivam Evropski parlament, nekar se da hitro glasuje o tem dosjeju. Potem gospod Zile je vprašal, kakšne načrte imamo za železniškim svežnjem, zlasti kar se tiče tržnega stebra in gospod Bauš je odgovoril na to vprašanje. To je kompromis med stališče številnih držav. Lahko bi sicer rekli, da nihče ni zadovoljen sa kompromisom. To, da ko smo predložili ta kompromis, so bili vsi zadovoljni. To je težko, to je težka tema. In seveda vem, da imajo nekateri člani parlamenta svoje želje. Potrebujemo zelo intenzivno razpravo o tem, kaj je možno in kaj ni možno. Resnično upam, da bomo uspeli najti dogovor uh, spomladi 2016. Gospa Meissner oziroma gospod Zile je spraševal po migracijah. In o tem sem že večkrat spregovorila na ravni komisije. Vprašali ste, kateri problemi obstajajo za prometni sektor, kar se tiče uh, eh, emigracije eh, uh, in kar se tiče stroškov. Torej, o tem sem že večkrat spregovorila na ravni komisije. To ni na dnevnem redu eh, sveta prometnih ministrov, ampak seveda je to zelo pomembna tema in vedno bi se morali zavedati vplivov razprave enega sveta na razprave v drugih svetih. To velja torej nacionalno in na evropski ravni bi se morali zavedati, da ne gre tukaj samo za preseljevanje, ampak gre tukaj za promet. Gospa Majsner me je vprašala, kako bi deblokirali letalski svežen. Z veseljem bi bila jaz tista, ki bi vam povedala, da smo dosegli um, sprostitev blokade, ampak kot veste, gre tukaj za dve članici. Eh, ki morata to zadevo rešiti. Predsedstvo bo pomagalo, če bo to možno. Mi pa ne bomo odigrali formalne vloge, kajti eh, zonanje ministri in pa eh, ministerski predsedniki so tisti, ki so na potezi. Če pa bomo lahko pripomogli k tej blokadi, bomo to seveda storili. nesporno se bom a, teh dosejev lotila, če bo to možno. Potem, kar se tiče enotnega evropskega neba in pa pravic potnikov, a, ta zadeva je nujna, čutim pritisk. In če bi a, radi deblokirali kakšne pametne rešitve, potem mi o tem prosim obvestite. Potem ste me a, poprašali po. A, pariškem sporazumu na letalskem in morskem sektorju. Ne vem, kakšno bo stališče v okviru novega podnebnega sporazuma. Torej, pariški sporazum je jasen glede odgovornosti eh, na obih področji. Eh, letalski sektor bo moral uvesti ukrepe za to, da bi učinkovito znižali izpuste CO2. In moja odgovornost je, da to vedno znova poudarjam in eh, upam, da bomo ohranili uh, gibanje v mednarodni letalski organizaciji. Gospa Meissner je vprašala tudi po integriranih uh, vozovnicah. To je pomemben element pogajanj v okviru četrtega železniškega svežnja. To je pomemben cilj, če želimo, da bo javni promet bolj privlačen. Ampak vprašanje je, ali je to treba organizirati preko predpisov ali pa obstajajo drugi načini. To, ali je to tema, ki zahteva predpise na evropski ravni, kajti imamo eh, številne komercialne aplikacije, ta hip, ki se razvijajo, ki so v fazi razvoja in morda lahko uh, trg opravi svoje naloge na tem področju. Gospod Kramer je postavil vprašanje o železniških statistikah. Vem, da je velik navdušenec nad železniškim eh, prometom. Vem tudi, eh, da je zelo navdušen eh, nad samo vozičimi avtomobili. Nizozemsko predsedstvo bi res želelo doseči napredek na tem področju. Tukaj imamo blokado od leta 2014. Torej, tukaj gre za to, da bi Evropski parlament rad uvedel eh, člen 8a, ker bi morali države članice izvajati eh, obvezne eh, presoje vpliva. Evropski svet pa meni, da se podatke, ki jih zahteva Evropski parlament, že nekaj, kar se že zbira z obstoječimi sredstvi. So, zakonodajalci so se odločili za nezakonodajno odločitev, tako da. A, bo do sedaj podatke, ki jih zahteva Evropski parlament, vključeni v memorandum a, o a, razumevanju a, in Evropska komisija je v svojem delovnem programu za leto 2016 nakazala svojo pripravljenost za to, da bo umaknila ta predlog, če ne bo napredka pod nizozemskim predsedstvom. Gospod Kramar je vprašal tudi glede mandata za zalivske države spraševal je po pravični eh, oziroma pošteni konkurenci. Spraševal je po konkurenci um, letalskega prometa, uh, znotraj letalskega prometa, prometa in z železniškim premet, prometom. Večstranska pogajanja so lahko uh, dober način kar se tiče um, varnostnih vprašanj, kar se tiče vprašanj dela, kar se tiče meja in regulativna konvergenca na področju nadzora in drugih področji. Eh, to bi bil lahko predmet bolj učinkovitih pogajanj na evropski ravni. Osredotočamo se torej na, pa še na konkurenco in to bo sestavni del naših prizadevanj. Gospod Langrin, je postavil vprašanje o eh, nizozemski dedičini, ampak nisem tukaj kot nizozemska ministrica, tukaj eh, sem v vlogi predsedujoče vsem eh, prometnim ministrom, skrbi ga zakonodajna področju kabotaže. Upor, kot primer je navedel Juroson most, da je pokazal, kako enostavno kako enostavno je lahko prečkati ta most. Tukaj gre predvsem vprašanje izvajanja. Ali eh, izvajamo to vsi na enak način v državah članicah? Kako to nadziramo? vprašanje je, kako se odzivamo na ta problem s kabitažo. In eh, ta hip je tako, da se države članice tega lotevajo na različne načine in to je prva stvar, ki jo moramo rešiti. Najprej moramo doseči več eh, skupnega izvajanja, potem pa, videti, potem pa moramo pogledati, ali bomo še kaj drugega regulirali. Torej najprej boljše izvajanje, preden sprejmemo novo eh, uredbo. Če imate kakšne dobre zamisli v zvezi s tem, mi o tem prosim obvestite, potem pa bomo videli, ali jih lahko upoštevamo za nadaljne razprave. Gospod predsedajoči, mislim, da sem odgovorila na vsa vprašanja. Hvala lepa. Sedaj pa imamo še pol ure časa na voljo. Še deset se vas je eh, javilo k besedi, vsak ima minuto in pol. Prosim, da ste kratki in natančni, potem pa boste ministra še enkrat dobila besedo. Mislim, da smo imeli do sedaj zelo dobro razpravo in sedaj nadaljujemo z njo. Žorž Bach, minuta in pol. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Najprej bi rad čestital eh, gospodu Bavšu in pa njegovim sodelavcem za opravljeno delo. Mislim, da ste opravili zelo dobro delo. Ali prihajate iz Luksemburga? Ne. Ampak treba je priznati eh, to, kar je prav. Hvala tudi za eh, jasne navedbe o železniškem svežnju. Tudi mi se bojimo, da se sedaj poskuša um, ogroziti kompromis in skozi zadnja vrata uh, unesti nove predloge. Tudi mi čutimo ta prizadevanja in imamo uh, svoje uh, skrbi v zvezi s tem. Zato se mi je zdi v redu, da je Luksemburško predsedstvo skupaj za nizozemsko kolegico sklenilo, da bodo nadaljevali po isti poti. Gospoda Bavša bi rad vprašal sledeče. Kakšen je rezultat komitološkega postopka v zvezi z eh, emisijskimi eh, vrednostmi. Eh, pravzaprav nas je vse to skupaj zelo razočaralo, ambicije niso bile dovolj visoke. In kako vidite novi razvoj na tem področju? Kako si predstavljate dogovor, ki bi ga morali doseči? Uh, In potem bi rad omenil še socialni dumping. Hvala lepa za vašo eh, pobudo, da boste ustavili socialni dumping na področju cestnega tovornega prometa. V zvezi s tem ste organizirali nek dogodek. Sedaj pa se obračam na nizozemsko ministrstvo. Hvala lepa za vaš uvod. Kako si predstavljate eh, socialni dumping v prihodnosti? Za nas je to izredno pomembna tema. In ne bi mi bilo všeč, če bi s to temo zaključili tudi z eh, luksemburškim eh, predsedstvom. Sedaj pa še enotno evropsko eh, nebo in pa EFSI. Niste spregovorili o Junkerjevem planu, pa vendarle je to zelo pomembna tema pri ulaganjih v infrastrukturo. Kako si predstavljate nadaljne razvoj na tem področju? Hvala lepa. Louis Anderson. Izvolite. Hvala lepa. Zelo sem vesela, da ste danes z nami. Zahvaljujem se predstavnikoma obih držav za prizadevanja za okolju prijazen promet. Želim si, da bi vse države članice in pa vsa predsedstva pokazala takšno raven uh, angažmaja. Čestitam uh, vam tudi za delo iz aprila, kar se tiče pametnih mest in kar se tiče mestne mobilnosti. To je v velikem interesu številnih članov tega odbora. Gotovo se zavedate resolucije, ki smo jo sprejeli decembra na tem področju. Zanima me, oziroma upam, da boste vključili v svoje delo socialno vključenost in pa um, dostop za invalide. Seveda je subsidiarnost velika skrb. Če bomo imeli močno predsedstvo in pa če boste v predsedstvo in Evropska komisija prevzeli pobudo eh, in pokazala, kako pomemben je vključujoč javni promet in pa dostopen promet v mestih, potem bomo lahko dosegli resničen napredek. In potem še eno kratko specifično vprašanje. Ščepine med nami smo podpisali eh, deklaracijo o cilju pri zniženju žrtev eh, cestnih nesreč. Išmail in drugi smo podpisali deklaracijo o ciljih. Dobro bi bilo, če bi pozvali komisijo, naj to stori več. Akademski dokaz je, da če imamo cilje, potem je to veliko pomoč. Imamo več kot 200 tisoč um, uh, poškodb vsako leto, ki ogrožajo življenje in na tem področju moramo res ukrepati. Torej, če me kdo danes eh, posluša, potem vas vse pozivam, podpišite to deklaracijo. Hvala lepa, Jackie Foster. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Lepo se zahvaljujem Luksemburškemu predsedstvu. Mislim, da ste opravili odlično delo. Dajali ste, da se ne smemo zastaviti preveč ciljev v prekratkem času in to je res dobro. Upam, da bo eh, nizozemsko predsedstvo sledilo tem ciljem. Dovolite nekaj komentarjev o letalskem svežnju. Bila sem poročevalka za civilno uporabo dronov in doživeli smo veliko podporo z vseh strani glede usmeritve, ki smo si jo začrtali. Upam, da bo Evropska komisija sledila usmeritvi Evropskega parlamenta. In moja druga točka. Omenili ste konkurenco. East India je bilo prvo uh, podjetje, Mislim, da moramo biti zelo previdni pri usmeritvi, pri poti, po kateri bomo stopali, kajti ne moramo določiti, ne moramo vedeti, kako se financirajo eh, letalske družbe tretjih držav. Kajti tudi tretje države ne morajo določati, kaj bomo mi počeli z našimi podjetji Evropske unije. Torej, dejala bi, da moramo biti previdni. Kajti bližnje vzhodne letalske družbe kupujajo uh, Airbus 350. Eh, Sem proti protekcionizmu. Seveda uh, potrebujemo intenzivno razpravo. To, da eh, zelo tesno bom spremljala to temo oziroma predloge, če jih bomo dobili. Veselim pa se sodelovanja z vami in mislim, da smo lahko izredno konstruktivni. E, lahko uh, ste prepričani, da vas bo IKR podprl. Hvala lepa, naslednji Pavel Telička. Hvala lepa, gospod predsedajoči. Prihranil vam bom čas, kajti podal bom samo komentar. Zahvaljujem se gospodu Bavšu za prizadevanje Luksemburškega predsedstva. In gospa ministrica, vam želim vso srečo. Nekaj imamo eh, Čehi in Nizozemci skupnega in eh, to ne velja samo za uh, šport, to velja tudi za uh, našo konkretnost. Kar se tiče trialoga o storitvah, dejali ste, da je treba deblokirati potencial um, notranjega trga, ampak uh, svet je do sedaj šel v popolnoma nasprotni smeri. Sedaj ste predstavili podobo tandema mislim, da bi morali tu vključiti še več um, voznikov, ampak iti moramo v drugo smer. Kajti nekateri predloge, ki ste jih podali, nikakor niso povezani z deblokiranjem notranjega trga. Mislim, da si moramo res prizadevati za številne med nami, je rdeča linija ta, da bi moral imeti korist eh, stranka, ampak svet do sedaj ni ravnal v tej smeri. To je stališče, ki eh, ga imamo številni med nami in do sedaj smo bili razočarani. Seveda si vsi želimo uspeha, kar se da hitro, ampak treba je poskrbeti tudi za kakovost. Hvala lepa, kar ima deli. Euh, Hvala, predsednik. Naj se res lepo zahvalim Luksemburškom predsedstvu. Videli smo res odlično sodelovanje tudi z nami poslanci, s parlamentom splošno. In pokazali ste tudi svojo spretnost in pa tudi zmožnost nadrevati s konstruktivnim pristopom. Hvala lepa tudi za predvsej zgodovinski dogodek v našem odboru. Torej, pripravili ste izjavo o kolesarjenju. To je res nekaj zgodovinskega. Sem tudi poročevalka za uh, trajnostni urbani razvoj. In res moram reči, da ste se zelo zagrizeno borili in dosegli napredek. In upam, da bo tudi nizozemsko predsedstvo nadaljevalo s tako odličnim delom. Imam nekoliko tehnično vprašanje. Kako kako boste poskrbeli za to, eh, da boste povezali obe predsedovanje. Gospa ministrica, torej sem pročevalka za trajnostno urbano mobilnost, kot rečeno, in moram reči, da je pred nami res eh, velik ziv mesta. Um, sedaj v bistvu pobija ljudi zaradi uresnaževanja. Videli smo, kaj se je zgodilo s tem škandalom Volkswagna in dizla oziroma izpusta. Pa gledaj, to še ni nič, kaj še le bo v prihodnosti. In torej, dejali ste, da boste v aprilu imeli forum o trajnostni mestni mobilnosti. To je zelo pomembno, sploh za javno zdravje, zdravje ljudi, ker ti sedaj se ne moramo več igrati z zdravjem. Hvala lepa, tudi za COP21 eh, in za vaše sodelovanje pri tem. In dejali ste, da boste delali tudi po, eh, za obdobje po COP21, torej tudi na področju prometa in vseh vrst prometa. Mislim, da je bil ta dogodek in rezultat na COP21 zgodovinski in moramo iti sedaj naprej. Končujem, gospod predsednik, tudi socialni dumping. Mislim, da bi se morali tega bolj konkretno lotiti v prihodnosti. Hvala. E Hvala lepa. Marie-Christina Roto. Hvala, predsednik. Gospa ministra, torej, sedaj glede luksemburškega predsedovanja lahko rečemo, da je bilo veliko besed, ampak malo pa ukrepov. Videli smo številne lepe projekte, ampak na koncu vidimo, da gre bolj za neke ideje brez pravih konkretnih ukrepov. Iz dobrega razloga. Evropska unija pogosto ne zna se soočiti z izzivi globalizacije pri prometu in tudi sicer. Vidimo, kako se nekatera pogajanja kar nadaljujejo in se ne končajo. Preveč je neberljive zakonodaje za naše državljane. Predsedstvo sveta pa mora pripraviti konkretne specifične rešitve kje se lahko vsi dogovorimo. Ja, gospod eh, minister Boš, res je, dvoje smo si zapomnili iz eh, vašega predsedovanja, torej kolo, to je potencijalni odgovor na številne težave in po drugi strani imamo tukaj tudi to, da morajo prometne politike biti v skladu z COP21 in temi cilji. Sem francozinja in gledajte, um, ehm, naši ljudje obožujejo kolesa, imamo tudi Tour de France, ampak ne vem, če je to res ravno tista <laughs> največja prioriteta za vse nas. Pa še nekaj, gospa ministrica Šulc, nizozemsko predsedstvo mora predvsem tudi uh, braniti uh, vse vrste industrije, uh, aeronautično, avtomobilsko industrijo in druge pred mednarodnim pritiskom, kajti zaradi tega mednarodnega pritiska uh, sedaj naša podjetja v bistvu izgubljajo delovna mesta zaradi azijske in ameriške konkurence. Prav tako ste dejali, da bomo imeli torej za letalski sektor tudi globalni sistem izpustov. Ampak gledajte, um, ali bodo potem samo evropska podjetja izpostavljena strožjim kontrolam, um, na drugi strani pa v teh državah ni takšnih kontrol. Potem še varnost plovil. Predvsem včasih vidimo, da uh, nekateri, kot naprimer v soboto, nezakonito prečkajo morja oziroma reke um, ravno po plovilih, torej pogosto so nezakonito na teh ladjah. Pa še nekaj francoski tisk je nekaj časa govoril o um, vaši odločitvi z decembra torej nekateri um, v bistvu plačujejo določene storitve za spolnimi storitvami. To je pisalo v francoskem tisku, to se morda zdi kot čala, ampak je v bistvu stvar zelo resna. Sedaj pa vas moram vendarle prekeniti, kajti uh, uh, ne more biti tako, da uh, podvojite čas za govor. Dvakrat sem vas opozoril in na to se niste odzvali. Prosim, držite se časovnih omejitev panie przewodniczący na początku takie dwa stwierdzenia dovolite dve ugotovitvi na začetku vedno je težko predsedovati e, če si pogledamo probleme za katerimi se sooča evropa in če si pogledamo pričakovanja naših državljanov če analiziramo opravljeno delo predsedstva potem še nikoli nismo prišli do sklepa, da je eno predsedstvo odprlo temo in jo tudi zaključilo. In to kaže na to, kako težke so te teme in kako težki so politični ukrepi. E, ne olajšujajo ravno rešitev, ki bi pomagala državljanom. Sedaj pa se bom navezal na probleme, ki so jih omenili predgovorniki. Natančno vemo, da uh, promet uh, pomeni milijone delovnih mest in uh, to področje je treba dobro razviti. In sedaj se obračam na vas, gospa ministrica. Govora je bilo o socialnem dumpingu, ampak v gospodarstvu tega ni. Boriti se moramo proti izkrivljanju in o vseh uredbah, o vseh predlogih imamo socialna vprašanja. Jaz sem mnenja, da je Evropa že tako in tako dovolj socialna. In uh, za nadaljnjimi ukrepi bi izgubili delovna mesta, izgubili bi možnost za nadaljni razvoj evropskih družb. Kako se boste borili proti temu, uh, gospa ministrica, kako boste ustvarili nova delovna mesta? Hvala lepa, Matej Svon Miltenberg. Hvala predsednik, najprej bi pozdravil odlično opravljeno delo Luksemburga in hvala, da ste prišli skupaj z nizozemskim predsedstvom. Nimam veliko časa, zato uh, bom prišel kar na nizozemščino, um, torej si bom osredotočil na nizozemsko predsedstvo. Gospa ministrica, hvala lepa za letalski vrh, to je bila res uspešna zgodba. Uh, To je odličen začetek vašega predsedovanja. Imam pa torej vprašanje glede letalskega sektora. Ob robu tega letalskega vrha prejšnji teden je direktor EASE, to je organizacija za letalsko varnost, uh, pripravil predlog in ga predstavil. In sicer to, da bi vzpostavili Evropsko organizacijo, ki bi bila odgovorna samo za varnost samo za varnost v letalskem prometu. Sploh, ko gre za prelete konfliktnih območij. Kaj mislite o tem predlogu? Ali boste to predstavili svetu, državam članicam in nadgradili tisto, kar že imamo v EASI? Hvala lepa. Gospod Del. Deli. Sodelno, közlekedési ágazat szempontjából is. Hvala lépa skupaj z luksemburškim predsedstvom nam je uspelo doseči številne rezultate na področju prometa. Železniški svežen in tehnični stebr smo uspešno sklenili. In morda nam bo pozni pomladi, tik po veliki noči, uspelo vrstiti tudi preostala stebra na dnevni red in zaključiti z dosjejem. Poleg tehničnega stebra smo dosegli napredek tudi na političnem področju. Zato bi se luksemburškemu predsedstvu prisrčno zahvalil za začetek pogajanj na trialogu in upam, da bo s tem uspešno nadaljevalo tudi nizozemsko predsedstvo. V prihodnjega pol leta naj bi torej obravnavali še preostala stebra tega svežnja. Sem poročevalec eh, v senci za ELS pri tem svežnju. Zdaj pa bi v povezavi s to tematiko omenil še socialni vidik prometnega sektorja. Odprt trg je za našo poslansko skupino izjemno pomemben, pa tudi kon pravična konkurenca. Treba pa je poštevati tudi socialne predpise. Nizke plače, predvsem v vzhodnoevropskih državah, članicah. In to je pravzaprav zloraba trga. Morda bi bilo treba popaziti tudi na to. Nizozemsko predsedstvo zato prosim, da skrbno preuči tudi to tematiko. To ni pomembno le v povezavi z železniškim svežnjem, temveč tudi z drugimi doseji na področju prometa. Želim pa vam veliko uspeha. Hvala. Marija Žan Marinisko je na vrsti. Izvolite. Hvala, predsednik. Hvala lepa, Luksemburško predsedstvo. In Komisija je sedaj v okviru CEFA pripravila več predlogov in država članice mora do konca 2016 pripraviti strategije za promet v okviru partnerskih sporazumov. To uh, je pogoj za to, da dobijo dodatna evropska sredstva. Torej, to je v bistvu sedaj prošnja. V predlogu za proračun 2017 bo tudi predlog glede CEFA in pa EFSI-a. Potem naprej treba je evalvirati uh, odobrene projekte pri CEFU in tudi transportno strategijo, tako da bi videli, kako poteka medsebojna koordinacija med državami in članicami, zato da bi zaključili evropske koridore. Kajti to, da ne vem, nekaj zgradimo na vzhodu, nekaj zahodu, križem, kražem, eh, brez povezave, to ne bo koristno za celotno Evropsko unijo. Pa še nekaj za konec. Letalski svežen lahko rešimo samo tako, da začnemo z razpravo. Ko bo nekaj na mizi, če ne, ne bomo nikoli tega rešili. Mislim, da če boste do junija začeli z razpravo, bomo dosegli neke rezultate. Hvala. Zdaj dajem besedo še obojma ministroma, da se odzovete, ampak vsakemu samo pet minut. Gospod Bavš. Sem lahko zelo kratek. Še eno vprašanje odprto. Gospod Bah je zastavil to vprašanje. No, ponovno zaradi vašega vprašanja moramo oditi v labirint, labirint glede avtomobilov tokrat. Torej, odgovor je jasen. V komitologiji imamo dve državi, ki sta podprli gospod Bjenkovsko, komisarko, vse do konca, torej Nizozemska in pa Luksemburg sta bili ti državi za strože standarde. Mi smo želeli te strože standarde, to je predlog komisije, druge države pa so bile proti. Moram reči, da sem sam zadovoljen s tem, da je v bistvu parlament v bistvu uh, uporabil svoje pristojnosti in to blokiral v bistvu, tako da. Um, je situacija svežna kot je. Danke sehr. Jetzt Melanie Schulz. Najlepša hvala. Melanie Schulz, izvolite. I hope it will... Uh, no, hvala. Upam, da bom uspela v teh petih minutah. Veliko je bilo teh vprašanj, gospod predsednik. In bom govorila nekoliko hitreje. Gospod Bart, socialni dumping ste omenili. Ja, seveda, to je zelo pomemben dosje, tega nismo pozabili. O tem smo govorili že na srečanju Evropske komisije um, in pa predstavnikov oddelkov za prometni sektor v Hagu. Uh, prejšnji teden sedaj čakamo na dodatne predloge Evropske komisije. Ne bomo pozabili na ta zelo pomemben dosje. Če je možno, bomo o tem govorili tudi v prihodnosti. Sedaj pa EFSI in pa prometni sektor. Ja, gledajte, to je zelo pomemben instrument, na kratko. To daje možnosti za čisto infrastrukturo, za ozelenitev, za plovila na celinskih plovnih poteh, PVP v tradicionalnih sektorjih. Za enkrat je prezgodaj predstaviti ključno uh, enotno stališče kajti zdaj smo v bistvu nekje na sredi, ampak mislim, da je prav, da vemo, kakšne instrumente lahko uporabimo v naslednjem obdobju. Gospa Anderson in gospa Deli, vi ste izpostavili, kako pomembna je mestna mobilnost, zelena mobilnost. Glejte, mi organiziramo neformalne sestanke in srečena, uh, um, torej v tem primeru, uh, bodo ministri za promet in za okolje skupaj. To se prvič sedaj zgodilo in to je mislim, da prav. Tako lahko pogovar se pogovarjamo o mobilnosti, o okolju in o pameti ter o zelene mobilnosti, torej da je vse skupaj med seboj povezano. Potem naprej subsidijarnost je lahko včasih težava. No pa gledajte, mislim, da je prav, da si izmenjamo dobre prakse ne samo da delamo na novi zakonodaji, ampak da si izmenjamo dobre primere, ki že obstajajo. To je zelo pomembno tudi za celotno Evropo in našo vlogo. Potem naprej, prometne nesreče oziroma ranjeni ali pa mrtvi. Tudi to bo del tega cestno-prometnega svežna. Sama kot predsedujoča moram reči, da zaenkrat ni nič na agendi, ampak smo se na zadnjem kosilu s komisijo in pa državami pogovorili o tem. Torej, za nizozemsko je bila to vedno zelo pomembna tema. No, mislim, da bo to vključeno v ta cestno-prometni svežen. Na takšen ali drugačen način. Potem um, gospa Foster, torej brez pilota letala, to bo tudi del pogajanj pri letalskem svežnju in torej vaše delo mislim, da bo zelo koristno tudi za čas pogajanj v naslednjem obdobju. Prav tako ste dejali, da ne bomo previdni zaradi konkurenčnosti. Pravite, težko si predstavljamo, da bodo tudi tretje države enako transparentne in poštene pri svojem delu in dejavnostih kot mi. Sveda bomo govorili o tem, tudi o tem, kako opredeliti pošteno konkurenco v okviru tega svežna in pa pri tem mandatu za komisijo. Potem gospod Pafel, eh, Pavel Telička, eh, to je bila v bistvu bolj pripompa, ne vprašanje. Dejali ste, da je pomembno, da pri letalskem sektorju tudi potniki nekaj pridobijo, oziroma stranke. Seveda imate prav. Potem, gospod, ali to ste že slišali, torej, gospod Arnato, povrašali ste me o nacionalnih vozniških dovoljenjih. To je v bistvu nacionalno vprašanje. Sama tukaj mislim, kot eh, predsedujoča svetu, o tem ne bi govorila. Gospod Lukašuljska, upam, da sem prav to izgovorila. Kot ste dejali, pomembno je, da si pogledamo tudi na drugo stran konkurenčnosti. Ni zadosti to, da vse reguliramo glede socialnega dumpinga, potrebujemo več kot to. Mi vedno govorimo o poštenih pogojih dela. Mislim, da je prav, da to pogledamo z te plati ne pa samo splati dumpinga, torej negativne plati. Torej upam, da vam to pomaga, gospod Van Nildebor. Poprašali ste Evropske organizacije, ki naj bi bila odgovorna za um, preletna območja in varnost pri tem tukaj imamo tudi uredbo o, um, o rasi. Vemo, kako je bilo sem srečo z M17, torej malizijskim letalom in vemo, da je to sedaj zelo pomembno vprašanje, ne samo za nas, ampak tudi za druge države Evropske unije. Torej, mislim, da pri tej uredbi o Asiji bomo govorili o tem, pa gledajte, tukaj nisem kot predstavnica nizozemske, ampak kot predstavnica sveta. Se nikaj pozabila? Ali ne? Je bilo to zadnje? Ja, v redu. Potem pa hvala. Ja, vielen dank. Najlepša hvala. Hvala za to, da ste se udeležili sestanka, hvala za vse odgovore ter za dobro sodelovanje z našimi poslanci. Še enkrat torej prisrčna hvala. Mislim, da je bila današnja razprava izjemno zanimiva, tako kar se tiče preteklosti, kot tudi prihodnosti. Zato še enkrat hvala obema, da sta bila z nami.